Is anyone from the secretariat here? A je kdo iz sekretarijata tukaj? Dobro, gospe in gospodje, pozdravljeni. Začeli bomo z zasedanjem odbora AFET. Prva točka, sprejetje dnevnega reda. Jutri popovdan bomo srečanje koordinatorjev z gospod Helgo Schmidt in izmenjavo mnen z imenovanim vodjo delegacije za Srbijo zamenjali. To smo vam že posredovali po elektronski pošti, če nišče nima komentarjev, potem je dnevni red sprejet v trenutni obliki. Druga točka sporočil predsednika za enkrat ni. Potem pa tretja točka gre za sklenitev sporazuma o ustanovitvi mednarodne fundacije EU Latinska Amerika in Karibi. Najprej bomo govorili o tem, torej o tej mednarodni fundaciji. Ta fundacija je bila zamišljena kot instrument za to, da bi ukrepili strateško partnerstvo med obema regijama, da bi civilna družba lahko imela več besede. Oktobra lani sta EU in CELAC podpisala sporozum o vzpostavitvi mednarodne fundacije EU-LAC. Novembra je svet zaprosil Evropski parlament, da poda svoje soglasje. Zato zdaj dajem besedo poročevalcu, našemu podpredsedniku KUSU, za predstavitev njegovega mnenja v zvezi s tem sporozumom. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. No leta 1999 sta Evropska unija in Latinska Amerika začeli dvoregionalno strateško partnerstvo in eh, fondacija, ki je predmet današnje razprave, je bila ustanovljena leta 2010 eh, in njen namen je bil eh, krepitev odnosov med Evropsko unijo in latinskoameriškimi in karibskimi državami. Ta dvoregionalna, to dvoregionalno strateško partnerstvo eh, naj bi eh, zlasti okrepilo sodelovanje med eh, obema regijama, eh, omogočilo dialog, eh, in razmislek, odnose z nevladnimi organizacijami in iskanje rešitev na vprašanja, ki se pojavljajo v tej regiji. Namen te med regionalne agende je tudi, da se izboljša sodelovanje med regionalne agende vladami obeh regij in da se izboljša tudi postopek odločanja. Fondacija je zelo pomemben del tega sodelovanja, omogoča namreč skupno delo na področjih skupnega interesa. Naprimer, danes razpravljamo o temi uh, Eh, mednarodnega gospodarskega sodelovanja med EU in pa eh, to regijo latinsko-ameriških in karibskih držav in eh, organizirali bomo skupno, skupni akademski vrh, na katerem bodo sodelovali akademiki iz obeh regij. Namen te fondacije je, da e, postane e, mednarodni organizem, ampak problem je v tem, da je fondacija omejena v svojem delovanju, zato ker je fondacija zasebnega prava in e, mnoge države ne sprejemajo te oblike fondacije in to ima tudi posledice za njeno financiranje. Doslej je veljalo, da je Evropska unija tista, ki je uplačevala velik del proračuna eh, za obratovanje te fondacije. Eh, sedaj bo namen te fondacije, da eh, se eh, izboljša eh, sodelovanje, da na osnovi tega sporazuma fondacija postane mednarodna fondacija. Hvala, gospod Kuso, za vašo kratko predstavitev. Predlagam, da damo besedo poročevalcem v senci za njihove kratke komentarje, ukolikor so seveda prisotni. ELS, gospod Esturas Vajt. Sicer, mi grupo politiko in jo. Hvala lepa. Moja politična skupina se strinja z poročevalcem, da je treba podpreti to, eh, ta sporazum eh, za ustanovitev mednarodne fondacije EU-LAC to je entiteta, ki eh, obstaja že od leta 1999 in ki je veliko prispevala k izboljšanju odnosov eh, med regijo LAK in Evropsko unijo. To je eh, bilo ustanovljeno na prvem vrhu, ki je potekal leta 1999 v Rio de Janeiro. In eh, namen eh, takrat je bilo eh, izboljšanje dvostranskih odnosov, izboljšanje izmenjave informacij in sodelovanja. Od samega začetka je bilo to dvoregionalno strateško partnerstvo tako um, opredeljeno, da se je kmalo izkazalo, da potrebuje drugačno pravno osnovo. In uh, tako je prišlo do uh, sporazuma o mednarodni uh, fondaciji in to na šestem vrhu EU-LAK uh, v Madridu. In na ta način uh, smo uh, še izboljšali eh, to strateško partnerstvo med eh, Evropsko unijo in državami LAK. Prav tako eh, države članice in države članice celaka ter sama Evropska unija uporabljajo to fundacijo kot instrument za partnerstvo med državami na ta način eh, se lahko tudi izboljša in krepi sodelovanje in izmenjavanje informacij med eh, obema regijama. Kot rečeno, pa se je pojavilo vprašanje financiranja in upam, da bo to s tem rešeno. Hvala lepa. Hvala, socialisti. Gospod Asis, a ste prisotni? Ne. Gospod Tano, gospod Oštrevičius, potem pa gospod Kastaldo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Tudi sam se strinjam z ratifikacijo tega sporazuma in zelo sem zadovoljen s tem, kar sta povedala prejšnja govornika. Ukrepiti je treba pravni karakter tega sporazuma. Ta instrument res pomaga državam na obeh stranih Atlantika, da govorijo med seboj in to je pomenilo tudi za civilno družbo. In eh, še nekaj, mislim, da je zelo pomembno, da poudarimo tudi to, da odnosi med EU in Latinsko Ameriko ne smejo temeljiti samo na gospodarskih in trgovinskih vidikih, ampak tudi morajo vključevati naprimer kulturne razsežnosti. Tudi kar zadeva financiranje, strinjamo se z poročevalcem o tem, da je treba sporazum ratificirati in prepričan sem, da bomo uspeli k malu zadeve zaključiti in zahvaljujem se poročevalcu za opravljeno delo. Hvala. Hvala, gospod Castaldo. Ima še kdo željo po tem, da spregovori, gospod Kusu? Želite zaključiti? Izvolite. Bueno, muy brevemente zelo nakratko. Želel bi eh, samo izraziti svoje zadovoljstvo s tem, da se vsi strinjamo. In eh, zlasti si čestitam zato, ker se strinjamo tudi z e LS in bomo čimprej lahko ratificirali ta sporazum, ki daje ustrezno. Eh, politično eh, pravno osnovo tej mednarodni fundaciji. Hvala lepa. Vnaprej. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. juli ob 11. Prav. Četrta točka. Strategija EU Afrika, spodbujanje razvoja Zdaj bomo govorili o osnutku mnenja gospoda Kastalda. Z mnenjem bomo prispevali k poročilu na lasno pobudo, ki je bilo pripravljeno v odboru za razvoj. Peti vrh EU Afrika bo v Abidžanu 28. in 29. novembra in poročilo bo predstavljalo prispevek k razpravi v okviru priprav na vrh. Zdaj pa dajem besedo gospodu Kastaldu, da predstavi svoj osnutek. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Vsi se zavedamo, da smo zdaj na pomembnem presečišču, kar zadeva odnose EU in Afriko. Pravkar ste povedali, da bo 28. in 29. novembra potekal peti vrh EU Afrika in to bo zelo pomemben trenutek glede opredelitve odnosov med obema blokoma v prihodnosti. Leta 2018 bomo imeli pogovore o sodelovanju po sporazumu iz Kotonuja. Seveda, ta trenutek je zelo pomemben za obe strani sprejeli bomo resolucijo na to temo, sem sem pripravljalec mnenja v našem odboru in eh, želimo si seveda zagotoviti pravi mandat tistim, ki bodo sodelovali pri pogovorih. Afrika je doživela veliko sprememb na gospodarskem, političnem in tudi trgovinskem področju v preteklosti in to je zelo pomembno za države članice EU. Te spremembe potekajo v kontekstu spremenjajočega se sveta. To seboj prinaša nove izzive, zato potrebujemo skupni pristop. Veliko elementov, ki jih je treba upoštevati. Naprimer, svetovni red je vedno bolj negotov, več je mednarodnih kriz, soočamo se s terorizmom, podnebnimi spremembami in tako naprej. Evropska unija je glavni partner Afrike, smo tudi prvi, kar zadeva mednarodno trgovino in naložbe, prav tako kar zadeva človekoljubno pomoč in pomoč za razvoj in varnost. V Evropski uniji in v Afriki je veliko interesa za to, da bi poglobili odnose, zavedamo pa se tudi, da če tega ne bomo storili, bi lahko posledice bile slabe. Sporočilo, iz leta 2017, kar zadeva nov zagon partnerstvu EU-Afrika, je bilo pomembno. Evropski parlament dela naprej. Odbor AFED bo imel pomembno vlogo pri tem in za odbor za razvoj bo ključnega pomena, da dobijo tudi naše mnenje. Zaradi pravil moramo biti pač kratki, ampak mislim, da so bili predlogi sprememb dobri in upam, da bomo s pomočjo poročevalcev v senci lahko pripravili ustrezen seznam naših prednostnih nalog. Pomen povezava med obema regijama kaže, kako nujno je poglobiti sodelovanje, zato da se bomo lahko skupaj spopadli z globalnimi izzivi. Pomembno je upoštevati naprimer tudi varnost. Zato moramo omogočiti rast podbujati pa moramo tudi gospodarsko rast in zaposlovanje mladih. Demografski izzivi v Afriki so zelo veliki in do leta 2050 bo v Afriki 2,4 milijarde ljudi, 70 odstotkov bo mladih. Projekcije kažejo, da bomo morali oblikovati 80 milijonov delovnih mest v podsaharski Afriki. To je velik izziv, ampak tudi velika priložnost. Če mladi nimajo ustreznih možnosti v svojih državah, potem bodo socialne posledice res eh, grozne. Samo pomislite na migrante in na terorizem. Četrti odstavek govori o tem, da moramo sodelovati tudi na področju varnosti. Vendar mislim, da je treba vse skupaj ukoreniniti s pomočjo urednot, urednot Evropske unije, pravne države in tako naprej. Peti odstavek govori o tem, kako pomembno je zagotoviti sodelovanje na področju zunanjega ukrepanja, zato da zagotovimo spoštovanje urednot. Premustiti moramo ta kvantitativni pristop in ne smemo govoriti samo o številu migrantov. Potrebujemo ustrezen dialog, in potrebujemo ustrezen sistem, zato da bomo lahko sodelovali s partnerji. To so samo nekatere točke, ki sem jih vključil v prvi osnutek mnenja, seveda pa želim vključiti še dodatne predloge sprememb, zato da bi pokrili še vidike, ki jih zaenkrat nismo obravnavali. Z veseljem bom prisluhnil vašim prispevkom in sodeloval bom z poročevalci v senci, zato da pripravimo dokument, ki je zadovoljiv za vse. Prav tako pa se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci, ki se bodo oglasili v razpravi danes in ki bodo sodelovali z mano. Rok za odložitev sprememb je četrtek. Veselim se že vaših predlogov sprememb in prispevkov. Hvala. You, Mr. Hvala lepa, gospod Castaldo. Zdaj pa bomo prisluhnili poročevalcem v senci. Lorenzo Cezar, ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Kastaldu za njegovo mnenje. Res se posveča pomembnim elementom. V odnosih med EU in Afriko lahko vidimo, da ti postajajo vedno pomembnejši. Spopasti se moramo z izzivi, in potrebujemo dolgoročni pristop. Izivo je več. Razvoj, terorizem, podnebne spremembe. In v našem odboru bomo morali govoriti tudi o razvoju ob vseh teh drugih. Vendar posvetiti se moramo temu, da bomo imeli koordiniran pristop na področju migracije in preprečevanja terorizma zelo sem zadovoljen, da se omenja urednote EU ter skupno varnostno in obramno politiko. Naša vloga tukaj je zelo pomembna. Mi lahko prispevamo k miru in varnosti na osnovi gospodarske in socialne moči. Mi bomo uložili nekaj predlogov sprememb, posvečali se bomo predvsem političnim vidikom našega pristopa do Afrike. Govorili bomo o varnosti in o migracijah. Upam, da bo vse skupaj mogoče pripeljati do cilja čim prej. Poskusili se bomo držati tudi roka, ampak mislim, da moramo res doseči napredek na področju odnosov med EU in Afriko. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalec v senci iz. Uh, brez socialistov, gospod Zala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, osnutek mnenja je uravnotežen, ampak mislim, da je tudi splošno zastavljen in eh, da se ne loteva težkih vprašanj. Mislim pa, da bi moralo biti vlogo odbora AFED, da se loti bolj trdih orehov. Glede na to, da se spremembe na področju politike in družbe izvajajo zelo hitro v Afriki in glede na to, da to zelo vpliva tudi na evropsko družbo, mislim, da bi morali storiti več. Afrika postaja največja strateška prednostna naloga in zdaj je v bistvu na isti ravni kot bližnji vzhod. Vrh EU Afrika bo res ključnega pomena. Vrh bo potekal jeseni. Mislim, da ne moremo več nadaljevati po starem. Potrebujemo nove zamisli in nov zagon. Eno od ključnih strateških vprašanj zadeva regionalno integracijo in nevarnosti novega protekcionizma. Evropska unija bi morala imeti močnejšo vlogo pri spodbujanju projektov regionalne integracije, tudi kar zadeva različne skupine v južni, zahodni in vzhodni Afriki. Poskrbeti moramo, da bo vse skupaj prispevalo k vse afriški integraciji v obliki Afriške unije. Spodbojati bi morali tudi dvostranska partnerstva z ključnimi partnericami, naprimer z Južno Afriško republiko, Nigerijo ali Etiopijo. To so voditelji in gonilniki projekta integracije. V Severni Afriki moramo spet oživiti projekt sredozemske skupnosti. To je precej inteligenten projekt, ki smo ga nekoliko pozabili, zato da bi spodbujali skupno odgovornost za regionalno varnost. Naslednje vprašanje zadeva Kitajsko in gospodarske in strateške naložbe v Afriki. Nujno je, da Evropska unija najde način, da začne z Kitajsko sodelovati kot s partnerjem, zato da bi spodbujali načela pravne države in vključujoč razvoj v Afriki. Mislim, da bi se morali lotiti tudi težkih problemov, kar zadeva upravljanje v Afriki. Vedno govorimo o korupciji, ampak tukaj lahko govorimo celo o zasegih držav. Omenjamo lahko tudi oligarhe in eh, preveliko državno birokracijo. Seveda je treba izpostaviti tragedijo nezakonitih finančnih tokov in izpostaviti vlogo multinacionalk, vendar bistvo problema je druge. Zato bom uložil nekaj predlogov sprememb k osnutku mnenja in veselim se že konstruktivne razprave z gospodom Kastaldom. V prihodnosti pa tudi morda z gospodom Pongo. Hvala. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Zala. EKR nikogar ni, potem pa Alde, gospa Vautmans. Hvala lepa. Hvala, gospod uh, poročevalec. Mislim, da je poročevalec upravil dobro delo. Strinjam se z prejšnjimi govorniki. Tukaj poskušamo, poskušamo zagotoviti dobro mnenje odbora AFET in predvsem mislim, da moramo izpostaviti politično sodelovanje za Afriko. Izpostaviti moramo, kako je to pomembno. Gre za dve ključni vprašanje, preprečevanje terorizma in spodbujanje gospodarstva. Če si pogledamo zadnji eurobarometer in pričakovanja državljanov, potem lahko vidimo, da vsi državljani želijo, da bi se borili proti terorizmu, da bi zagotovili varnost in da bi rešili vprašanje migracije. Terorizem in migracije moramo razviti naprej v tem dokumentu. Govorimo o SVOP. To je za me zelo pomembno vprašanje, zato želim nekaj več besed tudi na to temo nekaj elementov pogrešam v tem mnenju, uložila bom predloge sprememb, upam, da jih bo poročevalec upošteval. Omenjate evropske vrednote, da, seveda, ampak mislim, da je treba govoriti tudi o pravicah žensk. Kajti v Afriki vemo, da moramo vključiti ženske, če želimo, da se bo kontinent razvijal. In to je treba res specifično izpostaviti. Omenjati je treba tudi manjše projekte omenili ste spodbujanje zasebnega sektorja v Afriki, prav, ampak po našem mnenju bi morali vključiti tudi veleposlaništva, evropske družbe in tiste, ki so tam zato, da bi spodbujali to vrstne zasebne naložbe. Konec koncev pa moramo govoriti tudi o sodelovanju med univerzami v Evropski uniji in v Afriki. Enako pa velja tudi za znanstvenike, kajti Afrika bi morala biti partner in to želim izpostaviti v svojih predlogih sprememb. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa GUE NGL, gospod Kosu. Ne, prav. Zeleni. Njih. Dobro, drugi krok. ELS, gospod Petele. Eh, danke, Herr Präsident. Eh, jaz sem vesel, da obravnavamo na tej seji eh, tako pomembne točke, kot je naš odnos do Latinske Amerike in Karibov in po drugi strani Afrike. Gre za podobne strateške poudarke, čeprav se nam v povezavi z Afriko odpira več Eh, bi rekel, tudi, tudi težjih, težjih zadev, se upravičujem. Eh, in eh, strinjam se s strateškimi povdarki poročevalca Kastalda in senčnih poročevalcev, gospoda Čeze, Zale in gospe Vautmans. In rad bi dodal tukaj eno točko, ki se reče medparlamentarno sodelovanje Na moje veselje ugotavljam, da se dejansko strateško koncentriramo e, na sodelovanje z Afriko in da smo izbrali tudi dve državi, s katerima e, delujemo bolj poglobljeno pri medparlamentarnem sodelovanju, to sta Kenija in Tanzanija. Se pravi, da se neke vrste poglobljenega sodelovanja na parlamentarni ravni že dogaja in iz mojih izkušenj lahko samo povem, da vidim v tem veliko pomembnost in tako vidijo to tudi naši parlamentarni kolegi. Mislim na zadeve, ki gredo čez eh, vsebino, ki se dogaja znotraj eh, AKP-ja eh, in mislim, da bi v bodoče lahko razmišljali še o dodatnih poglobljenih sodelovanjih, kot je bilo prej že povedano, naj bi se bolj osredotočili tudi na bilateralna strateška sodelovanja. Torej, eh, rad bi omenil še to, da smo eh, pred nedavnim glasovali tudi eh, oziroma razpravljali o pomenu kulture v mednarodnem sodelovanju in mislim, da lahko uspešno kombiniramo različne strategije Eh, ki nas lahko vodijo do boljših rezultatov. In kar se kulture ali medkulturnega dialoga tiče, eh, se mi zdi, da nam Afrika ponuja posebne izzive za tak dialog. Hvala lepa. Thank you, Alois Peterlen. Hvala, gospod Peterle. Gospod Freund za socialista, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem zakaj, govoril bom v angleščini. Tako se pač počutim. Čeprav nismo vsi strokovnjaki za Afriko, se vsi strinjamo, da je eden največjih problemov za ta kontinent pomankanje energije, še posebej električne energije. Kombinacija vročine in suhega vremena prispeva k temu, da so pogoji za življenje včasih res težki. Ni energije za to, da bi jih hladili domove, kaj šele hrano. Prav tako ni energije, da bi poganjali črpalke za namakanje pol. Ampak rešitev obstaja. Gre za energijo zunaj električnega omrežja. V zahodnem svetu imamo na voljo zapleteno električno omrežje, ki zagotavlja električno energijo za domove. Vendar, če bi energijo proizvali neodvisno s pomočjo sončne energije, bi lahko ta problem rešili. Veliko takšnih projektov že obstaja, večino pa financirajo ameriške družbe. Izboljšali so pogoje za življenje v oddaljenih regijah v Afriki. Če so na voljo še baterije za shranjevanje energije, lahko ljudje gledajo televizijo, polnijo svoje mobilne telefone ali pa hladijo domove in hrano njihovi otroci pa lahko domačo nalogo upravljajo po noči, zato ker uporabljajo žarnice led. To ne stane veliko, ampak veliko spremeni. Zanima me, koliko Evropska unija prispeva k tem izboljšavam, ki spremenjujejo življenja. Z malo denarja lahko dosežemo zelo veliko in pomagamo lahko tistim ljudem, ki zapuščajo domove in bežijo v Evropo. Podpiramo jih integriramo jih, za njih iščemo delovna mesta in to stane veliko več, kot pa če bi jim pomagali doma. Hvala, gospod Nart je naslednji. Hvala lepa, strenjam se z ostam, kar je bilo rečeno, ampak še nekaj je treba povedati. Če nimamo varnosti, ne moremo imeti razvoja. In tu govorimo sedaj vse čas eh, politično korektno o realnosti, ki obstaja povsod v Mauritaniji, Burkini Faso, v Maliju, Čadu, Sudanu, v Kongu, v Srednji Afriki, v Nigeriji, v Kamerunu, v Nigerju. V vseh teh državah je džihadizem in fundamentalizem sta temeljni del politike. Evropska unija in njena pomoč ne ustreza realnosti, ki obstaja, čeprav se delamo, da ne obstaja. Tisti, ki si prizadevajo za razvoj, ki si prizadevajo za pomoč, morajo razumeti, da ljudje najprej potrebujejo varnost. Evropska unija ima uh, povsem nerealističen pristop k realnosti in v členu 41 prepoveduje eh, vojaško pomoč s tem, da je ta ključnega pomena za odstranitev džihadizma v Afriki. Na ta način bomo šele zagotovili možnost za razvoj in mislim, da mora ta parlament pozvati k realnosti. Moramo ugotoviti, da politična korektnost ubija tu eh, Moramo zlasti zagotoviti eh, pomoč, ki jo ti ljudje resnično potrebujejo. Ves čas pa moramo vedeti, da orože, ki eh, ga izvažamo v Afriko, pogosto konča v rokah ubijalcev in to je tisto, kar šteje, ne pa člen 41 pogodbe. Hvala lepa. James Carver je zadnji na seznamu govornikov. Hvala lepa ne bom dolg, sedel bom z kolegom Kastaldom kasneje v zvezi s svojimi predlogi sprememb, ampak mislim, da bi morali biti razumni glede pristopa. Gospod Zala, seveda spoštujem vas, ampak eh, ko ste govorili o tem, da se moramo v zvezi z človekovimi pravicami zanašati na Kitajsko, sem bil prav zaskrbljen. Mislim, da to odpira veliko vprašanj. Dobro je, da govorimo o globalnem redu, ki temelji na združnih narodih, sodelovati je treba z mednarodnimi organizacijami, kot so Commonwealth, Frankofonija in tako naprej. Vedeti pa je treba, da se različni konci Afrike soočajo z različnimi izzivi. Nisem videl, da bi omenjali, naprimer, podporo za blaženje posledic suše, prav gotovo bom uložil kak predlog spremembe tudi v to smer. Hvala, hvala James Carver. Želi še kdo besedo? Kolegice in kolegi? Ne, v redu. Potem pa dajem besedo gospodu Tasu Vidalongi iz SZD-ja. Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljamo osnutek poročila gospoda Ponge in mnenje gospoda Kastalda, mislim, da to v splošnem vključuje vprašanja, ki so bila omenjena v sporočilu visoko predstavnice in komisije. Mislim, da smo izbrali konstruktiven pristop. Cenimo pomen, ki ga dokument daje različnim delom našega sporočila omenjamo naprimer mir, varnost, pa tudi trgovino in razvoj ter odpornost. Omenja tudi vprašanja v zvezi z energijo, pa tudi sodelovanje nasploh. Izpostaviti je treba pomen parlamentarnega sodelovanja v okviru priprav na vrh. Zelo sem zadovoljen, da bo to poročilo, če bo sprejeto, sprejeto tik pred vrhom in tudi kar zadeva medparlamentarno skupščino Afriškega parlamenta in Evropskega parlamenta, tudi to bo potekalo pred vrhom in to je dobro. Kar zadeva vsebino, vam želimo nekaj predlagati le v zvezi z vsebino oziroma naslovom tega poročila. Kar zadeva spodbudo za razvoj. Lepo bi bilo, če bi to spremenili v partnerstvo EU-Afrika. Zakaj? Imamo strategijo EU-Afrika, prav tako smo objavili sporočilo o tem, da želimo strategijo posodobiti, ampak izpostaviti želimo dejstvo, da je to skupna pobuda, da bi tudi afriška stran čutila več lastništva v zvezi s tem. Čeprav ne gre dejansko za to, ampak dajemo vtis, da enostransko opredeljujemo strategijo za odnose EU-Afrika in to ne bo dobro sprejeto. Če bi torej sprejeli besedo partnerstvo, ne pa strategijo, v redu, drugače pa bi lahko omenili skupno strategijo EU-Afrika, ampak seveda izbira je vaša. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še nekdo. gospod Domenico Roza. Gospod Roza, GD Defko, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, mislim, da je razprava zelo zanimiva, poteka v pravem trenutku in da je mnenje odbora AFED ključnega pomena za to vrsten dosje in za to poročilo. Morda je tu nekaj elementov, ki jih je potrebno nekoliko izpostaviti. Najprej je tu geopolitični pomen zasedanja na vrhu. To zasedanje poteka v trenutku, ko so razmerja v svetu podvržena številnim spremembam. Zlasti pa je pomembno, da izpostavimo, kakšen je politični pomen tega zasedanja za prihodnost. Potem drugič. V nekaterih delih poročila bi bilo potrebno izpostaviti, da Afrika ostaja in bo še leta ostala naša prva politična partnerica za prihodnost, je naša najbližja celina, s, kateri, s katero si delimo številne skupne težave in izzive in mislim, da je potrebno to v določeni meri priznati. Še en element je da vrh ima eh, naslov in sicer vlaganje v mlade. Tu je nekaj, kar moramo tako ali drugače priznati, zlasti če upoštevamo, da za Afriško unijo eh, letos govorijo predvsem o tem, kako premagati demografske težave z vlaganjem v mlade. In to je Eh, predvsem politično, ne toliko razvojno vprašanje. In pa eh, ne na zadnje, mislim, da potrebujemo podporo, kajti na tem vrhu moramo nastopati kot enotna sila, kot Evropska unija, torej tako Evropske institucije kot države članice. In sporočilo, ki je bilo objavljeno spomladi, je izpostavljalo šest prednostnih nalog. Te so bolj ali manj odražene v samem poročilu, ampak lahko bi vključili tudi še kak specifičen sklic. In pa verjetno veste, da, je, da bo naslov vrhovnega zasedanja eh, za, torej vrh Afriške unije in Evropske unije. In zdaj, ko je Maroko odločil se pristopiti k Afriški uniji, bi bilo eh, koristno, da bi to izpostavili in da bi to izredno politično podporil tudi Evropski parlament. Hvala. Hvala. Bi še kdo želel besedo? Gospod Kastaldo, za zaključek izvolite. Najlepša hvala. Predsednik, samo nekaj kratkih komentarjev. Če dovolite, bi se odzval na to, kar so povedali kolegi. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Dobil sem vrsto uh, predlogov 15 tisoč Eh, oziroma 1500 znakov pa seveda ni dovolj, da bi lahko vključil vse, kar je bilo omenjeno. Ampak vendar upam, da bom s pomočjo vaših prispevkov lahko eh, nekoliko razširil domet tega mnenja in dodal še kaj. Varnostno vprašanje je seveda za nas prednostna naloga in kot vidite, smo temu posvetili celotno točko. Želeli bi tu morda dodati še kaj. Eh, vendar pa ne želimo tu vključiti kakega vojaškega upogleda. Želimo stvari gledati širše na podlagi razvoja. Ne želimo stvari predalčkati, ampak zagotoviti celovit pregled. Ravno zato ne želim prevelikega podarka na posameznih vprašanjih. Potem, kar zadeva komentar gospoda Zale, eh, se v celoti strinjam s tem, da je potrebno okrepiti strateški element v tem mnenju. Čeprav razumem njegovo stališče, kar zadeva protekcionizem, če morda pogledate dejansko situacijo, če pogledate, kako se stvari, naprimer okoli velikih jezer, slabšajo, Eh, morate pri protekcionizmu videti nekaj precej bolj osnovnega. Gre za celotna ljudstva, naprimer iz Burundija. Imeli smo nujno resolucijo v zvezi s tem v Štrasburu prejšnji teden. Eh, velika nevarnost genocida je tam prisotna in strinjam se z govorniki, ki so govorili o tem, kako pomembno je regionalno sodelovanje vse afriška integracija, pa tudi dvostranske razprave o krepitvi odnosov z določenimi državami, ki morda nekoliko zaostajajo na tej celini. Tudi o kitajskih naložbah bi bilo potrebno govoriti, ker gre za pomembno vprašanje. E, geopolitična in eh, ekonomska moč Kitajske eh, ni zanemrljiva in tudi sam imam na tem področju precej pomislekov. Zlasti, ko gre za vmešavanje Kitajske v eh, ustavne zadeve in pravno državo. Moramo pa seveda tudi to preučiti in upoštevati, kajti konec koncev je ta dejavnik precej prisoten v številnih državah. Eh, No, slišal sem, kar ste povedali o evropskih vrednotah. Lahko vam zgolj prikimam eh, pomen žensk v eh, državljanskem in kulturnem življenju na afriški celini. Strinjam se, da bi bilo vredno eh, se temu bolj posvetiti. Eh, vsekakor je kulturni vidik tu ključnega pomena na tem področju imamo možnost partnerstev, sodelovanja. Zagotovimo lahko, da bosta kultura in izobraževanje univerzalni pravici in ne zgolj privilegij peščice v nekaterih državah. Gospod Petrle je to omenjal, pa tudi predstavnik komisije je govoril o tem. Medparlamentarno sodelovanje je pomembno. Potrebno je povdariti, da mora partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko eh, biti partnerstvo med dvima enakopravnima partnerja. Ne smemo dajati vtisa, da hočemo Afričane česa naučiti. Seveda ne moremo spremeniti naslova poročila, to je v rokah odbora Deve, ampak gre za predlog, ki bi jim ga lahko posredovali. Gospod Front je govoril o energetskih izzivih, o dostopu do temeljnih virov, kot je naprimer voda. In tudi to je točka, ki je nikakor ne moremo pustiti ob strani. Potem poročilo o stroških in koristih v zvezi s strukturnimi ukrepi. Ne vem, v kolikšni meri lahko to nekako okrepimo oziroma nadgradimo. Tudi to je bolj v rokah odbora Deve, bi pa bilo zelo koristno, če bi izkazali podporo našega odbora to vrstnemu bolj razpršenemu pristopu in bolj razpršeni viziji za celotno afriško celino. Hvala vsem za predloge, hvala za to, da eh, razumete, kako pomembno je to vprašanje. Pripričan sem, da bomo dobro sodelovali naprej in upam, da bomo uspeli doseči čim širši konsens. Odzvati se moramo na milijone mladih Afričanov, katerih prihodnost postaja na njihovi celini vse bolj negotova. V določeni meri eh, pravzaprav opuščajo upanje, tako da jim moramo ponuditi rešitve in odgovore. Potrebujemo odnose med Evropsko unijo in Afriko, ki niso enostranski, temveč so partnerski in temelijo na spoštovanju in skupnem razvoju. Hvala. Hvala, kolega Kastaldo. Bi še kdo želel besedo? Očitno ne. Potem pa naj vas obvestim, da smo imeli sestanek v formatu 5 plus 5 prejšnji teden v Strasburu, to pomeni, da je pet predsednikov in predsednic, ki se ukvarjajo z zunanjimi zadevami v parlamentu, se sestalo s petimi komisarji in komisarkami, ki se ukvarjajo z zunanjimi zadevami. Eh, pogovarjali smo se o različnih vprašanjih in eh, odločili smo se, da bo to prednostna naloga za nas ne samo v letu 2017, ampak tudi v prihodnje in da bo verjetno prišlo 27. in 28. novembra v Abu Džabiju do pripravljalnega sestanka pred eh, medparlamentarnim zasedanjem. Eh, potrjeno je že bilo, eh, da bo do tega sestanka prišlo, tako da tisti, ki vas to zanima, se registrirajte in verjetno ste vsi slišali tudi, da je kancerka Merklova pozvala k maršalovemu načrtu za Afriko prejšnji teden tudi to je očitno del uh, eh, predvoljene kampanje za zvezdne volitve v Nemčiji. Gre za pomembno poročilo, časovnica pa je naslednja, rok za vložitev predlogov sprememb je čez tri dni, 13. julija ob 11. do povdne. Glasovanje v odboru AFED bo ali 30. ali pa 31. augusta, glasovanje v pristojnem odboru DEVE pa 9. oziroma 10. oktobra tako, pravzaprav smo povsem točni in prehajamo na naslednjo točko. Gre za javno predstavitev o vlogi celovitih sporazumov z Armenijo in Azerbajdžanom. Pozdravljam vas na tej predstavitvi prihodnjih sporazumov. Gosta se nam bosta pridružila na odru, medtem pa tisti, ki vas zadeva zanima, lahko tudi pridete malo bliže.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 in podal tudi priporočila pogajalcem v zvezi s tema sporozumoma. Naš odbor za zunanje zadeve je že izvedel misijo v to regijo pred dvema mesecema, takrat smo se seznanili z odprtimi vprašanji. Danes pa imamo priložnost, da se izmenjamo mnenja z dvema strokovnjakoma eh, v okviru priprav na eh, obe poročili. Oba sporozuma bosta celovita, tako kar zadeva pokrita področja, kot tudi kar zadeva eh, poglobljenost odnosov. Eh, in eh, parlament tu igra pomembno vlogo. Gre za prizadevanja za tesnejše sodelovanje v regiji na podlagi naših vrednot, spoštovanj človekovih pravic, pravne države ter temeljnih svoboščin. Brez boja proti korupciji bo tesnejše ekonomsko sodelovanje ostalo samo na papirju. Eh, Eh, in sporozuma sta ogrožena zaradi zunanjih dejavnikov, kot so naprimer zunanji konflikti, eh, kot se je to že v preteklosti dogajalo v tej pogosto turbulentni regiji. Pričakujemo, da nam bosta strokovnjaka ponudila določen pogled v tamkajšnje razmere in eh, nas opozorila, na kaj moramo biti pozorni pri pripravi naših poročil. Zato smo danes povabili dva eh, znana strokovnjaka, ki bosta predstavila svoje mnenje na to temo. Prisotni pa so tudi strokovnjaki oziroma predstavniki službe za zunanje delovanje, ki se nam bodo v kratkem pridružili eh, Gospod Richard Giraguzijan ne more biti danes z nami zaradi zdravstvenih težav, je pa z nami gospa Larisa Mijasjan, ki je izvršna direktorica eh, sklada Open Society iz Armenije, ki je eh, bila pripravljena sprijeti naše vabilo. 19 let že dela na. Eh, Eh, v področju preglednosti in spodbojanja vrednot pravne države, spoštovanja manjšin in civilne družbe. Pozdravljam pa tudi gospod Lajlo Alijevo, ki uči na Oxfordski univerzi in je ustanoviteljica eh, Think Tanka, ki ima sedež v Bakuju v Azerbajdžanu. Prej je delala za eh, NATO, za inštitut Johna Hopkins, Hopkinsa in za UNDP, osredotočila pa se bo na sporazum z Azerbajdžanom. Okrog pol petih pa pričakujemo tudi gospoda Dirka Šubla, ki je vodja divizije za vzhodno partnerstvo v službi za zunanje delovanje. Tako, zdaj pa kar predajam besedo gostoma, katera bo začela gospa Minjazjan, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod McAllister. Lep pozdrav vsem članom in članicam odbora za zunanje zadeve. Zelo hvaležna sem za to priložnost, da danes pregovorim pred vami, čeprav eh, razlog ni najbolj razveseljiv, ker Richard Jones ne more biti tu, da bi sam predstavil svoj govor. Za začetek naj povem, kakšne so moje izkušnje iz Fundacije za odprto družbo in kako vidimo sodelovanje z Evropsko unijo ter kako gledamo na evropski vpliv, vpliv Evropske unije in sveta Evrope na človekove pravice, dobro upravljanje in demokracijo v Armeniji. Kot civilna družba v Armeniji eh, imamo sodelovanje z Evropo, eh, z Evropsko unijo, ki temelji na vrednotah in imamo tudi agendo reform, ki smo jo predelili skupaj z Evropo kot eh, glavno gonilno silo eh, reformacije Ar Armenije proti bolj odprti družbi, bolj demokratični in bolje uh, vodeni državi. Tako da je to področje, kjer definitivno dajemo prednost sodelovanju z Evropsko unijo. E, to se je začelo z Evropsko sosedsko politiko in tudi že predtem z armenskim članstvom v svetu Evrope. No, v tem času podrobno spremljamo, kako so bile reforme zasnovane, kako so se izvajale in poskusili smo vprašanje dobrega upravljanja in človekovih pravic ter odgovornosti vlade uvrstiti na vrh našega dnevnega reda. Tu ima pomembno vlogo tudi Evropska unija s svojo demokratizacijo in spodbujanjem človekovih pravic. Podpis celovitega sporazuma je za Armenijo zelo dobrodošel, zlasti za civilno družbo, pa tudi v družbi širše, kajti če pogledate, kaj se dogaja, vidite, da je pripadnost Evropi vedno bila zelo visoka eh, in eh, da so odstotki podpore za Evropsko unijo v javnih, javnomenskih anketah vedno bili zelo visoki zdaj teče pravzaprav štiri leta od eh, trenutka, ko je bil eh, sprejet sporazum, da Armenija ne bo enostransko, ko se je Armenija enostransko odločila, da ne bo podpisala pridružitvenega sporazuma. In eh, kmalo potem smo videli, kakšen je bil negativni učinek na eh, armensko družbo. Eh, Tu gre za ekonomski učinek in predvsem učinek na demokratične standardne norme in uh, upe. Tako da uh, po tej plati vsekakor pozdravljamo to priložnost za strukturiran in zavezujoč sporazum z Evropsko unijo. No, za začetek naj najprej pojasnim, kakšna je situacija in kaj se je dogajalo v teh štirih letih v Armeniji. Armenija je pred nedavnim, torej aprila letos, izvedla prve parlamentarne volitve na podlagi nove spremenjene ustave, ki eh, nekako je popeljala Armenijo iz pred, predsedniške republike v parlamentarno republiko. Zdaj smo začeli eh, enoletno obdobje, ko naj bi prišlo do eh, te transformacije. In tik pred volitvami sta obe strani eh, parafirali eh, celovit sporazum. Volitve so eh, pomenile nastop novega obdobja, enoletnega obdobja v življenju države, eh, sicer obdobje zelo aktivne tranzicije. Sprožene so bile namreč številne spremembe, ki jih predvideva ustava eh, in to pomeni, da bo prišlo do radikalnih sprememb na področju kazenskega prava, na področju dobrega upravljanja človekovih pravic in z vsem tem se odpira zelo realna priložnost za spremembe v državi. Eh, država bi dejansko lahko postala tisto, kar je vsaj deklarativno zapisano v ustavi. Eh, da bo namreč zagotavljala boljše upravljanje, da bo zagotavljala eh, bolj neodvisno sodstvo ter eh, ločitev treh vej oblasti ter da bo tudi bolj zavezana človekovim pravicam. Vse to pa so seveda spremembe, ki so neposredno vezane na upravljanje, pravosodje in človekove pravice. To je torej eden od vidikov, ki bi želela, da ga upoštevate, ko govorite o tem obdobju. Drugi vidik pa je ta, da obstajajo zelo negativne izkušnje obeh strani, potem, ko so bila izvedena pogajanja, ni pa bil podpisan sporazum leta 2013. Prav bi bilo razmisliti o tem času, vse, kar se da e, naučiti iz tega obdobja in na ta način eh, biti pripravljen. Na to, kar se vtegne zgoditi, ter preprečiti morebitne negativne učinke, ostati pri pozitivnih učinkih in razmišljati o tem, kako najbolje izkoristiti to obdobje pred podpisom. Kaj lahko pričakujemo, kaj, eh, na kaj moramo biti pozorni v tem obdobju? No, pri tem moram reči, da je nažalost eh, veliko vzrokov za zaskrbljenost, kajti v zadnjih štirih letih ali morda celo daljšem obdobju smo priča predsejšnjemu nazadovanju pri standardih upravljanja človekovih pravic v državi. politični procesi, politično odpadništvo in celo aktivizem so pod velikim pritiskom. Ljudje niso uh, zmožni zaščititi se ali zaščititi svojih pravic pred sodiščem zaradi precej pristranskega in eh, zelo odvisnega eh, sodnega sistema. In glede na vse to bi rekla, da je pravi trenutek, glede na to, da eh, smo v obdobju velikih zakonodajnih sprememb in ravno na teh področjih mora Evropska unija zelo pozorno spremljati eh, odprta vprašanja, eh, da pač je pred nami velika priložnost, kajti po volitvah, ki smo jih imeli aprila, je prišlo do resnih eh, političnih, pravnih in tudi siceršnjih sprememb v državi, vsaj priprave na te spremembe so v teku. In kot je bilo že večkrat povedano in kot je že bilo pravzaprav tudi dokazano, je politična moč v Armeniji precej konsolidirana in sicer konsolidirana v obliko predsedniškega aparata z volitvami in s prehodom na parlamentarni sistem se odpira izziv vsaj za del režima, kako prenesti to zelo konsolidirano oblast na nov sistem, eh, ampak da, tako, da bi ta oblast obsta, ostala nedotaknjena. Gre pravzaprav za to, kako ohraniti enak nadzor nad izvršno objastjo, nad pravosodjem, eh, nad parlamentom v novem sistemu. In to je tisto, glede česar mora biti, moramo biti izredno previdni. In v zakonodaji moramo stvari zapisati na tak način, da bomo res zagotovili neodvisnost sodstva, eh, svobodo javnega prostora in odsotnost pritiska strani vse te oblasti, ki je konsolidirana v rokah predsedniškega aparata. En način, kako smo tu lahko pozorni oziroma previdni, je, da spremljamo spremembe, ki se dogajajo v okviru novih programov. Gre za unijo naroda in vojske in tu Eh, obstaja določeno tveganje ali določen potencial za militarizacijo družbe. Prav tako utegne priti do konsolidacije določenih funkcij izvršne oblasti, določenih funkcij zakonodajne oblasti eh, na podlagi novega programa. No, imam nekaj bolj konkretnih priporočil oziroma nekaj konkretnih zadev, na kateri bi vas želela upozoriti. In sicer preglejte reforme sodstva in eh, zlasti gre tu za reformo eh, kazenskega postopka, zakon o kazenskem postopku in tu je res potrebno zagotoviti dejansko ločitev v oblasti in večjo neodvisnost sodstva. Evropska unija je dala prednost kazanskemu pravu in je veliko vložila na tem področju. Predvsem je zagotovila preventivo, pregon, eh, pregon mučenja, preprečevanje mučenja in tudi to so področja, ki nam povzročajo resne skrbi in kjer bi vas želeli opozoriti, da morate eh, reforme videti take, kot se izvajajo. Obstaja določene teme ali vprašanja v družbi, ki so predmet zlorabe ali ki se jih izkorišča v propagandne namene. Eh, predvsem z namenom, da bi zbudili neke negativen patriarhalni odnos do Evrope, zlasti ko gre za vprašanja domačega nasilja, boja proti diskriminaciji. Eh, to so tiste vprašanja, pri katerih bi vas pozvala, da ste res pozorni ustrajni in da podpirate reforme, ki bodo okrepile civilno družbo. Kot sem omenila, smo v zadnjih letih priča precej negativnemu razvojemu dogod negativnemu razvoju dogodkov, kar zadeva javno udeležbo, kar zadeva svobodo izražanja, pa tudi kar zadeva. Uh, odpadniška in drugačna mnenja ter izvajanje pravice združevanja. Trenutno obstajajo ljudje, ki so v sodnih procesih zaradi njihovih političnih ambicij, zaradi političnih eh, stališč, ki se pač razlikujejo od stališč eh, tistih, ki so na oblasti. Eh, dostop do pravosodja za te posameznike je resno ogrožen in je pod vprašajem. Skratka, to so področja, kjer upamo, da bo Evropska unija eh, posebej pozorna in kjer upamo, da bo Evropska unija tudi bolj prepoznavna kot partnerka, kot sogovornica, eh, kot nekdo entiteta, ki ustraja pri uniji na podlagi vrednot. E, to je neka Evropska unija, ki bo predstavljala več kot zgolj stranko v podpisnico tega sporozuma. Izkušnje, ki jih imamo pri reformah v Armeniji, so precej nezadovoljujoče, kar zadeva upošteva dejstvo, da smo priča zelo površinskemu in manipulativnemu pristopu in da ni da Evropska unija ne daje vedno ustreznega odziva na eh, pristop, kakršnemu vidimo v državi. No, to se je dogajalo že pred samim začetkom pridružitvenega sporazuma in nažalost tudi danes vidimo enak pristop in tudi vse več špekulacij, kar zadeva določena reformna vprašanja ali določena vprašanja, ki sodijo med prednostne naloge Evropske unije. In to je nekaj, kar nam tudi povzroča določene skrbi. Skratka, to, kar sem zdaj izpostavila, so stvari, ki zadevajo predvsem javni prostor, zaščite javnega prostora, svobodo izražanja, svobodo zbiranja in eh, boj proti diskriminaciji in nasilju v družini. To so tiste zadeve, ki jih želimo uvrstiti med prednostne naloge. In to so pravzaprav eh, področja, kjer je Evropska unija že bila zelo uspešna pri spodbujanju boja proti korupciji, pri spodbujanju dobrega upravljanja. In uh, to je skladno tudi z uh, eh, mnenje lokalnih delegacij. Yeah, ja, I, if I may. Um Zelo pomembno je, kar zadeva sama pogajanja, da poskušamo upoštevati eh, to, kar se je že dogajalo in da preprečimo, da bi se kaj podobnega zgodilo pri teh pogajanjih. In prav je, da se zahteva odgovornost od uh, armenske strani, da se držijo dogovorov. To je zelo pomembno, kajti priča smo precejšnjemu poslavšanju razmer in to je zelo podobno tistim razmeram, ki jih poznamo iz preteklosti. Še posebej eh, to velja za pravosodje v tem trenutku in še zlasti to velja za popuščanje pri eh, demokraciji. Ko se pogajamo o sporazumu, ko se kljuka kategorije in ko se na vide zdi, da napredujemo, je pomembno tudi na terenu preveriti, kakšna je realnost. In ni dovolj, da v samem sporazumu govorimo na dolgo in na široko o pravosodju, o ločitvi oblasti, o pravici do pravičnega sojanja, o pravici do sodišč za vse. Če istočasno v državi potekajo uh, sodni procesi proti posameznikom, ki uh, so ob, obtoženi zaradi političnega udejstvovanja in ki jem, jim je omejen dostop do pravosodja in katerih pravica do zaslišanja je trenutno kršena. Skratka, zelo pomembno je, da so vse te stvari eh, izredno predočene armenskim sogovornikom. Potrebno je podariti, da so to temeljni gradniki eh, sodelovanja z Evropo in da se določene stvari eh, ne izvajo na ustrezen način ni dovolj govoriti o dobrem upravljanju, hkrati pa res zanemarjati resne eh, obtožbe korupcije ali celo dejstva glede korupcije. Ni dovolj govoriti o socialni pravičnosti, pa istočasno ne zagotavljati neke temeljne zaščite, naprimer eh, delovnopravnih eh, pravic državljanov. Vse to so zelo pomembna vprašanja in zaenkrat smo videli samo, kako se te pravice krši, kako se zagotovi, da se jim je mogoče uh, izogniti. Eh, vse uh, to se dogaja pri izobraževanju, pri uh, delovnopravnih pravicah in vse to gre na račun okrepitve uh, oblasti in uh, organizacije novih volitev. Skratka, pri vseh teh zadevah vas res pozivam, da ostanete kar se da pozorni. Eh, pozivam vas, da spremljate, kaj se dogaja na terenu, da spremljate, k čemu se je zavezala vlada in zagotoviti je potrebno, da tisto, k čemu se je zavezala, bo dejansko izvedeno, kajti trenutno se v Armeniji eh, dogaja uh, vse kaj drugega. Uh, Z veseljem bom odgovorila tudi na konkretno vprašanje, če jih morda imate. To pa je pravzaprav tudi vse, kar sem vam želela povedati. Hvala. Jan. Hvala lepa, gospa Mines Jan. Sedaj pa nadaljujemo s kolegico, ki bo govorila o situaciji v Azerbajdžanu. Gospa Aljeva. Leta 2006 so vse tri republike Južnega Kaukaza podpisale akcijski načrt in vse tri so v eh, sklepni izjavi govorile o proevropskih eh, željah in aspiracijah. Kaj se je zgodilo v teh eh, zadnjih letih, v teh desetih letih? V Azerbajdžanu je prišlo do poslabšanja demokratičnih eh, razmer, prav tako je ta entuzijastična izjava tudi poniknila in v realnosti ni bilo nobenega odraza te izjave imamo strukturne in druge razloge za to. Strukturnega vidika je država osamljena tudi zaradi situacije v Rusiji. Ni namreč ustreznega proti, ustreznih proti uteži, niti strani Zahoda, niti drugih partnerjev. Pritisk Rusije je tako zelo pomemben dejavnik, ki še vedno opredeljuje taktiko in uh, način obnašanja v državi. V Azerbajdžanu, pa tudi v drugih državah, eh, to vodi do različnih eh, ozemeljskih konfliktov v začetku 90-ih let, pa tudi zdaj. Azerbajdžan je vse čas kaznovan za svojo proevropsko politiko in to že od 90-ih let dalje. Drugo eh, strukturno vprašanje pa je notranje narave in sicer gre zlasti za vprašanja povezana z nafto. Vemo, kaj se dogaja z, ljudmi, z državami, ki uh, se znajdejo v situaciji dekolonializacije, ko so inštitucije še vedno šipke, kaj se zgodi z izgradnjo demokracije v prisotnosti teh močnih interesov na področju energetskih verov. V Azerbajdžanu je po letu 2006 uh, eh, nastopilo takšno ozračje. Vlada je uh, bila okrepljena eh, s tem vrste energetskim nacionalizmom. Tu govorimo o establishmentu in ne o družbi. In eh, to me privede do instrumentalnega orodja in sicer o načinu interakcije med EU in Azerbajdžanom. Ta diferencijacija diferencia, ni upoštevala teh strukturnih eh, učinkov gospodarstva. Prav tako tudi eh, nismo obravnavali individualnih ovir, ki so lahko obstajali v vsaki državi in očitno je bilo od 90-ih let dalje, da bo prišlo do takšne asimetrije med eh, državo, ki je bila močno okrepljena zaradi energetskih virov, ki so bili v državni lasti, po drugi strani pa civilna družba močno oslabljena in eh, neustrezno financirana. Če si pogledamo takšno dinamiko, potem vidimo, da uh, je v Azerbajdžanu civilna družba veliko šipkejša kot v Gruziji in v Armeniji. Na koncu je to privedlo, na koncu tega desetletja je privedlo to civilno družbo do tako oslabljenega položaja in do tako dramatičnega um, razkola v civilni družbi, veliko pomembnih eh, organizacij civilne družbe je bilo zaprtih po letu 2010, eh, energetska agenda, to vsi veste, memorandum o energetskih verjih je bil podpisan leta 2006, torej energetska agenda je imela močen učinek na promocijo reform. Azerbajdžan oziroma njegova vlada je dobila vtis, da ugled eh, lahko temeli samo na uspešnih gospodarskih eh, kazalnikih. In eh, občutek so dobili, da je povsem dovolj, če ima neka država dobre gospodarske rezultate in če lahko zagotovi varnost. Torej, ko govorimo o Azerbajdžanu in ko govorimo o posamičnih eh, vidikih, potem je treba izpostaviti odpornost. Odpornost je odvisna od tega, kako se sosednje države Evropske unije razvijajo, kako se razvijajo na področju človekovih pravic, demokracije in mislim, da je to vedno manjkalo v odnosih med EU in Azerbajdžanom, to načelo, to, ta pristop, ki temelji na načelih. Kar je od začetka manjkalo, je ta pristop, ki temelji na načelih. Povsem podpiramo dejavnosti Evropskega parlamenta. Rekla bi celo, da je bil Evropski parlament uh, zelo odziven in da se je tudi ustrezno in pravočasno odzval na to, kar se je dogajalo. Ampak na to pa temu prvemu odzivu niso sledile nobene konkretne akcije, ki bi imele dejansko nek učinek v državi. E, pomembno je, da ločujemo med nomenklaturo in družbo elita obstaja zato, ker uh, ima uh, zelo uh, obsežne uh, finančne prihodke zaradi nafte, ne zato, ker pobira davke. Tu je razmerje do civilne družbe drugačno. Globalna strategija in pristop globalne uh, Eh, strategije temelji na eh, pragmatizmu, ampak eh, upam, da pragmatizem ne pomeni popolnega ignoriranja vprašanj, ki so tako pomembna za Evropsko unijo. Tu imam v mislih mehko moč. Prav tako bi opozorili tudi na to, da da imamo vprašanje upravljanja in sektorskega povezovanja, ampak to lahko vodi še v bolj obsežne manipulacije. Ta postopek izgradne institucije lahko vodi v manipulacije. Naši vodilni so se namreč naučili, kako lahko izrabljajo reforme v svojo korist. Formalno se temu lahko reče reforma in temu se lahko reče deregulacija ali decentralizacija, ampak to v resnici pomeni še večjo monopoliziranje moči. Vse to je treba vključiti v bodoče sporazume, o katerih se trenutno pogajamo. Azerbajdžan, kot veste, ima največje število političnih zapornikov. Če Evropska unija tu ne bo ponudila pomoči, ne vem, na koga se lahko obrnemo. Moramo upoštevati dejstvo, da ne glede na eh, odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, kot naprimer v primeru gospoda Medvedova, še vedno ti ljudje eh, ostajajo v ječi. Prav tako to velja tudi za novinarje, kot je gospod Nehman Husejnov in eh, gospod Kalendar, ki je bil bloger in novinar, ki je umrl v zaporu, na to imamo eh, izvensodne uh, usmrtitve. Sedem ljudi je bilo na ta način ubitih, ti so bili ubiti, ustreljeni in na to naskrivnem pokovani. Prav tako bi želeli upozoriti tudi na ta establishment, ki želi doseči ta sporazum in ki eh, bo prav gotovo dosegel to, da v sporazumu ne bo nobene odgovornosti, nobenih eh, eh, posledic v primeru kršenja političnih klauzul. Rada bi povedala še to. Energetska varnost in trgovina bosta verjetno področji, glede katerih se bosta EU in Azerbajdžan strinjala, ampak energetska varnost je en od strukturnih eh, faktorjev, ki ne prispeva veliko k izgradni demokracije. To je treba vsekakor upoštevati. in to je treba vključiti tudi v nov sporazum. Sedaj še nekaj besed o priporočilih. Treba je zahtevati izpustitev političnih eh, zapornikov, treba je zahtevati izboljšanje eh, političnih razmer v državi, eh, treba je zagotoviti svoboščine, medijsko svobodo in tako dalje. In vse to mora biti predpogoj za strateško partnerstvo. Partnerji v Azerbajdžanu želijo enako partnerstvo in to ne sme biti mogoče, če se oba partnerja ne zavežeta k spoštovanju univerzalnih človekovih pravic. Treba je odpraviti vse eh, restriktivne klauzule, ki obstajajo za nevladne organizacije, naprimer eh, registre eh, tujih donatorjev, treba je odpraviti prepovedi za potovanja in tako dalje. Omogočiti je treba tudi sodelovanje uh, nevladnih organizacij pri eh, dialogu z Azerbajdžanom. Azerbajdžan eh, se želi pridružiti svetovni trgovinski organizaciji in tudi to je treba izkoristiti. Če ne bomo vsega tega dosegli, potem bo lahko eh, trgovinsko povezovanje eh, še bolj škodilo demokratičnim eh, postopkom. Evropska unija mora zahtevati zakonodajno konvergenčnost in sektorske politike, treba je prepoznati tudi notranje učinke energetske politike varnosti in pa tudi razlike v percepciji, ki veljajo za civilno družbo in za nomenklaturo. Enako velja tudi za decentralizacijo, deregularizacijo in eh, ko imate malo možnosti za vpliv na politični ravni, je treba zagotoviti eh, zlasti eh, sredstva za akademske, raziskovalne programe, za izobraževalne programe, eh, za programe um, ozaveščanja in izgradne zmogljivosti. In tu se bom ustavila, če imate kakšno vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, gospa Aljeva, za vaš opis situacije v Azerbajdžanu. V tem času je prišel gospod Dokšivu in predlagam, da mu damo besedo, potem pa bomo imeli še veliko časa za vprašanja in odgovore. Gospod Šivelj kot veste, je, odvisen, je odgovoren eh, za um, sektorske sporazume z Armenijo in Arbej, Azerbajdžanom. In izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, spoštovani kolegi, prijatelji Armenije in Azerbajdžana. Zelo mi je žal, da sem tako opozen, ampak eh, ni bilo mogoče, da bi se vam prej pridružil. Uh, nisem slišal eh, prispevkov kolegic, ampak lahko vam povem nekaj besed v zvezi s tem, kakšno je mnenje službe za zunanje delovanje. Najprej nekaj besed o Armeniji. Bom spomnil na zgodovino. 3. septembra 2013, ko sem nastopil eh, službo v tej funkciji, je Armenija si že izpogajala eh, pred pristopni eh, sporazum, ampak takrat se je odločila eh, za članstvo v Evrazijski uniji, istočasno pa je izrazila željo, da bi še naprej sodelovala z Evropsko unijo, ampak ne v okviru uh, Eh, predpristopnega sporazuma. Nekaj čaja je trajalo, preden smo ugotovili, kaj je bilo politično in praktično možno znotraj Euroazijske eh, unije. Leto in pol smo čakali na eh, stališče Armenije. Armenija je morala najprej ugotoviti, k čemu se je zavezala s tem, ko je vstopila v Euroazijsko unijo leta 2015 eh, je Evropska unija pripravila nov pogajalski mandat za ta sporazum in decembra 2015 so se začela pogajanja. In ta pogajanja so se zaključila dokaj hitro, februarja 2017, glede na to, da je šlo za nov sporazum. V času pogajanj smo lahko prevzeli velik del tega, o čemer smo se že pogajali prej, nismo uh, ponovno izumljali uh, tople vode. In eh, deli, ki so bili um, aktualni še za nov sporazum, so bili uh, prevzeti iz prejšnjega sporazuma. tisti del zakonodaje, ki ga je Armenija lahko prevzela, je prevzela tudi skozi ta sporazum. In za velik del področji smo predvideli eh, daljši čas za eh, implementacijo. Ampak sporazum je zelo dober, zelo ambiciozen. Del, ki se je nahajal na uh, deep and comprehensive um, trade part, to je sedaj, ta del je sedaj manj obsežen, glede na to, da Eurazijska unija ima določene zahteve, ki jih nismo mogli več uh, upoštevati v tem novem sporazumu. To je sedaj okrepljeno partnerstvo oziroma CEPA je kratica. Do tega sporazuma je prišlo v mesecu marcu, sedaj je sporazum eh, pripravljen za podpis in za tiste, ki tega ne poznate, vemo, da to pomeni, da postopek vključuje eh, pregled besedila, na to prevod v vse evropske eh, jezike, pa tudi v armenščino in na to obe strani še eh, proučita vse posledice in če bo vse to narejeno pravočasno, bo CEPA lahko podpisan novembra meseca. Ta sporazum kaže na to, da država vzhodnega partnerstva lahko ima vzhodnega partnerstva, velike ambicije tako na strani Eurazijske unije kot Evropske unije. Kar je bilo najpomembnejše za uspeh tega sporazuma je, da smo upoštevali tudi zaveze, mednarodne zaveze Armenije zlasti v Euro, Eurazijski uniji. CEPA v primerjavi z predpristopnim sporazumom ne vključuje tako obširnega in tako globokega področja uh, proste trgovine. Država članica Eurazijske unije ne, se ne more uh, pogajati o tako obširnem uh, sporazumu, o prostotrgovinskem sporazumu kar ne velja v drugo smer. Upamo, da eh, ta sporazum vseeno vzpostavlja zelo eh, dobro eh, okolje, ki spodbuja naložbe, čeprav ne vključuje vseh določb predpristopnega sporazuma. Toliko o Armeniji glede Azerbajdžana nismo še tako daleč kot z Armenijo. Začeli smo s pogajanji o predpristopnem sporazumu leta 2011-2012, ampak ugotovili smo, da Azerbajdžan ne zanima uh, tako uh, tesno sodelovanje uh, Eh, kot je to veljalo za druge eh, države Kaukaza. Azerbajdžan eh, je želel sporazum, ki temelji na skupnem interesu in razvoju in vrh vzhodnega partnerstva v Rigi leta 2015 je to tudi pokazal. Takrat je komisar Han Azerbajdžanu predstavil nova izhodišča, ki eh, temelijo na obstoječem partnerstvu s tem, da bi razširili obstoječa področja sodelovanja. PCA je sporozum, ki je zdržal 20 let in eh, moral je biti ažuriran. Prav tako je bilo treba upoštevati tudi pregled eh, evropske sosedske politike in eh, vključiti tudi nove eh, izzive. Na strani EU smo decembra 2015 obiskali Baku, proučili smo dokument, ugotovili smo, kaj je treba storiti. Ugotovili smo naslednje. Ambicija ne sme biti uh, bolj omejena kot eh, ta, ki jo najdemo v sedanjem sporazumu. Ta mora biti pravno zavezujoče in ta mora nadomestiti sedanje, sedanji partnerski sporazum o sodelovanju. Po, našem, po naši izkušnji je to prvič, da je tretja država osnutek sporazuma predstavila Evropski uniji in ne obratno. Tu smo morali pokazati določeno raven prožnosti, spraševali smo se, kako se tega lotiti, našli smo dobro rešitev in del uh, predlogov Azerbajdžana smo lahko tudi vključili. Države članice so podale svoje mnenje 14. novembra lani, ko je svet za zonanje zadeve uh, potrdil mandat. Uh, in s tem sporazumom bodo, bomo predvsej razširili eh, področje naših eh, odnosov, kot se že povedal prej. Dva meseca in pol kasneje, 7. februarja letos, eh, smo začeli s pogajanji in to bo obrobil obiska predsednika Lijeva v Bruslju. To je bila tudi priložnost, da ažuriramo Eh, ne samo eh, pravno osnovo naših odnosov, temveč eh, tudi stanje naših odnosov. Glede na PCA imamo kar precej področji, ki manjkajo oziroma ki niso ustrezno pokrita in s tem sporazumom bomo to nadoknadili. Ta sporazum omogoča tudi priložnost, da se razširi sodelovanje v času, ko eh, Azerbajdžan poskuša diversificirati svoje gospodarstvo. In Azerbajdžan je izrazil interes tudi, da bi sodelovali na drugih področjih, naprimer na področju prometa, To je pomembno tudi zato, ker je Azerbajdžan na križišču med Azijo in Evropo, želijo sodelovati tudi na področju turizma, boja proti terorizmu, eh, digitalnega gospodarstva, kar je še posebej pomembno v času estonskega predsedovanja. Rad bi se odzval tudi na to, kar je povedala gospa Aljeva, to predstavlja tudi priložnost, da se ažurira zavezo Azerbajdžana človekovim pravicam, vladavini prava in vsem eh, tistim eh, pravicam in svoboščinam, ki jih najdemo v temeljnih besedilih Združenih narodov in sveta Evrope. In tudi to je zelo pomembno, ko se bomo pogajali o, eh, o mandatu. To bo vključevalo gospodarski del, politični del eh, in eh, sporozum bo vključeval tudi delo človekovih eh, pravicah in vladavini prava. To je Azerbajdžan tudi sprejel. Pogajanja bodo potekala usporedno z drugimi pogajanji in imeli bomo tri delovne skupine. Gospod Luc de Mignon bo predsedoval prvi skupini, druga skupina se bo ukvarjala z gospodarskimi vprašanji in tretja skupina z sektorskim sodelovanjem in tej skupini bom predsedoval sam. Imeli bomo dve politični pogajanji v političnem delu, aprila in junija, in na to verjetno še eno pogajanje pred eh, poletnimi počitnicami in obe strani si prizadevati za to, da bi čim prej zaključili s pogajanji. In Glede političnega dela, naj povem, da imamo eh, politični dialog, človekove pravice, eh, pravosodje, mm, pravičnost, eh, varnost in tako dalje in tudi, kot rečeno, oddelek o človekovih pravicah. Na to pri delovni skupini o trgovini smo imeli prvi krok junija, in eh, na to bomo nadaljevali eh, s pomočjo videokonferenc. Eh, govorili smo o SBS-u, o Carinski uniji, o um, reševanju uh, sporov in imeli bomo uh, 12 različnih uh, oddelkov v tem delu to, da Azerbajdžan ni članica Svetovne trgovinske organizacije, nam dela sicer ne olajšuje, ampak upam, da bomo lahko še naprej delali in uh, morda sodel, uh, pomagali Azerbajdžanu, da pride do članstva pri uh, sektorskem uh, sodelovanju smo odprli devet eh, poglavi, tri smo že zaprli, tudi tu bomo imeli poglavje o civilni družbi, tega še nismo odprli, ampak ga bomo in mislim, da bo nov sporazum, ko bo izpogajan, tudi predstavljal dobro izhodišče za naše odnose z Azerbajdžanom in ki bo upošteval tudi. Vse to, kar je povedala gospa Alijeva. Tu se bom ostavil, sem vam pa na voljo za vprašanje. Hvala lepa, gospod Šubel. Sedaj smo slišali tri zanimive izjave in mislim, da imamo lahko vprašanja in razpravo. Približno 45 minut imamo na voljo. Kolegi, nekateri kolegi se zanimajo za Azerbajdžan, drugi za Armenijo. Verjetno nima smisla, da ti dve skupini uh, ločujemo. Tako bomo šli kar po vrstnem eh, redu eh, kolegov, ki so želeli besedo. Torej, tri minute, gospod Sovko, za ELS. <coughs> Hvala, gospod predsednik. Nekaj komentarjev v zvezi z Azerbajdžanom, zato ker sem poročeval kao senci za ELS, za ta dosje v Evropskem parlamentu nov celovit sporozum med EU in Azerbajdžanom, ki je bil predstavljen februarja, bi moral predstavljati osnovo na, za sodelovanje na področjih, ki so skupnega interesa, naprimer energija, varnost in diverzifikacija. Celovit sporozum naj bi bil alternativa pridružitvenemu sporozumu za nekatere države v vzhodni soseščini, pa vendar se ne smemo odpovedati temeljnim urednotam in načelom Evropske unije. Seveda pa vem, da moramo spodbujati demokracijo in človekove pravice, to je tako pomembno kot tudi del o razvoju. Čeprav smo dosegli nekaj napredka na področju, naprimer, izpuščanja političnih zapornikov in novinarjev, pa tudi kar zadeva sodelovanje civilne družbe. Vendar vseeno nas čaka še kar nekaj dela, kajti pred kratkim so zaprli novinarja v Azerbajdžanu in uh, oni bodo morali še storiti marsikaj, preden bodo polnopravni partner Evropske unije. Tudi kar zadeva vedno več sovražnosti med Azerbajdžanom in Armenijo, tudi tukaj moramo storiti še marsikaj. Gorski Karabah, to je problem, ki ga ne bomo rešili na silo. Mislim, da potrebujemo tukaj miroljubni pristop. Podpiram prizadevanja skupine OVSE Minsk kot posrednika v tem konfliktu. Pred kratkim sem bila del delegacije misije odbora AFET v Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji in po mojem mnenju mislim, da lahko tem državam pomagamo samo z dialogom. Samo tako bodo dosegli dolgotrajni mir in stabilnost. Mislim, da je edina, ki lahko tukaj pomaga Evropska unija. Samo Evropska unija ima dovolj moralne moči tukaj. In hvala lepa, da si prizadevate za dialog in iskanje rešitve. Hvala. Hvala. Zdaj pa socialisti, nihče ne želi govoriti, EKR, er, čau, stanak. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina seveda podpira poglobljen in celovit prostotrgovinski sporozum z Azerbajdžanom. V preteklosti smo večkrat izpostavljali pomankanje demokracije in probleme z upravljanjem v Bakuju tudi cepa z Armenijo je pomemben element. Sam sem bil eden tistih, ki so sicer razumeli, pa vendar obžalovali, da Armenija ni menila, da bi lahko podpisali ta DCFTA zaradi pač sodelovanja z Rusijo na področju varnosti. Oni so se pridružili Ruski Euroazijski uniji. Ampak, dobro, odkar se je to zgodilo, ne vem, da bi se zgodilo karkoli velikega na področju Evrazijske unije. Mislim, da je to bolj na simbolni ravni, ne gre za pravo sodelovanje na gospodarski ravni. Ampak, seveda, ni na nas, da podajamo komentarje v zvezi s tem. Armenici bodo morali m, mm, povedati, kaj o tem. Nihče od govornikov pa ni omenil določenega vidika in morda bi lahko strokovnjaka iz Armenije in Azerbajdžana o tem govorila ali pa morda komisija. Namreč gre za eskalacijo, kar zadeva linijo nadzora. Mislim, da sta dva civilista izgubila življenje. Sveda tudi v preteklosti so ostrostrelci ubijali Armenice, zdaj sta bila tudi dva Asirca. Zanima me, kako bi lahko pomirili napetosti, kako bi proces Ose Minsk lahko postal realnost. In že nekaj časa se sprašujem, do kolikšne mere naj bi Evropska unija tukaj posredovala, ne pa samo vlada Francije. Do kolikšne mere bi Evropska unija lahko zagotovila neke vrste misijo SVOP in ne, da bi samo Ovse bila tukaj v vodilni vlogi. Pred več kot desetletjem smo o tem začeli govoriti, nikoli pa nismo prišli daleč. To je zdaj morda priložnost za gospo Mogherini, da bi bila bolj proaktivna. Seveda, zagotoviti je treba sodelovanje Pariza in Francozov, oni so del procesa iz Minska, ampak mislim, da Minsk ne dosega želenih rezultatov, razmere so napete in tista linija nadzora je zdaj prav tako nevarna, kot je bila pred več kot desetletjem. Hvala, Charles Tenak, Alde. Štirje kolegi želijo govoriti. Gospa Nikolaj, poročevalko za Azerbajdžan, bo začela. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama želim pozdraviti oba sporazuma, tako z Armenijo kot z Azerbajdžanom. Mislim, da je to dobra priložnost za to, da smo bolj prisotni kot Evropska unija na tem področju. Seveda, gre za dve drugačni in različni državi. Ena je še vedno zaprta za mm, Rusijo, druga pa želi biti odvisna od Rusije. Mislim pa, da to ni ovira za razvoj na tem področju. Mislim, da je geopolitično vprašanje tisto, ki je najbolj problematično. Obžalujem incident 4. julija, ko sta bili dve ženski ubiti, ubila ju je mm, armenijska vojska. Mislim, da moramo biti bolj prisotni na tem področju. Obe strani moramo pozvati k premirju in k prenehanju nasilja na tem področju ta incident se ni zgodil v Gorskem Karabahu ali v delu, ki ga nadzorujejo Azerici. Seveda pa se zavedamo, kaj se dogaja, poznamo, kakšna je raven demokracije, vemo, kaj se dogaja na področju človekovih pravic in v dialogu zahtevamo izboljšanje na področju človekovih pravic tam in uh, zahtevamo tudi boljše sodelovanje z civilno družbo. To bo del našega političnega pristopa v pogajanjih in mislim, da bi morali čim prej doseči ta sporozum. To bo koristilo območju samemu, kajti s tem bomo lahko posredovali vrednote v tej regiji. To je mnogo bolje, kot pa da zadeve samo ignoriramo ali kritiziramo. Drugače ne bomo dosegli nobenega rezultata. Mislim, da je to tudi bolje za sodelovanje med obema stranjema. Upam, da bo po tem sporazumu Evropska unija bolj prisotna tudi na področju varnosti. Po mojem mnenju ta format iz Minska ne deluje. To je treba vedeti. Več let govorimo o formatu iz Minska. Ampak vidnih in otipljivih rezultatov ni. Če bo Evropska unija del pakta za stabilnost na tem področju, potem mislim, da bi bil to pravi pristop za to, da dosežemo mir in stabilnost na tem področju. Spoštovati pa je treba seveda pravico do samo določitve Azerbajdžana. Mislim, da lahko dosežemo veliko, če bomo sodelovali. Ne samo, kar zadeva sodelovanje med državama, ampak tudi na področju vsakodnevnega življenja v Azerbajdžanu in Armeniji. Hvala. Še pet vas je, Galer, Jurek, Vajgl, Avštrevičius in Nart. Gospod Buhner, še kdo? Dobro, zdaj je seznama govornikov konec, naslednji je Mihajl Galer. Hvala lepa. Mislim, da je dobro, da imamo to javno predstavitev ta teden. V četrte grem na konferenco o Armeniji, zato se bom posvečal Armeniji. Zanima me, kakšno je politično ozračje v tej državi kakšna je motivacija, da bi se res lotili tega, kar se podpisuje. Če pomislimo na 2013, nekateri so podpisali sporozum, drugi ne, nekateri so dejali, da ga bodo, potem pa ga v zadnjem trenutku niso. Če to zdaj primerjamo, me zanima, kaj menite vi. Armenija je bila takrat v drugačnih razmerah, morda je gospod Putin zagrozil, da jim bo oduzel vojaško podporo glede na Azerbajdžan in tako naprej. Zdaj je zadeva manj ambiciozna. Sprašujem pa se, ali je mogoče naslednje. Morda bi, kar zadeva politični del in razvoj demokracije, bilo dobro, če bi dosegli več. To velja tudi za razvoj. Morda lahko dosežemo več, kot smo menili leta 2013. Leta 2013 je bil na oblasti gospod Janukovič. Če je želel takrat to podpisati, je to storil zato da bi pomagal oligarhom, kar zadeva politiko, pravno državo, dobro upravljanje in tako naprej. V tem okviru se nekaj veliko spremenilo. Zanima me torej, kaj, kakšna je politična volja, da bi se dejansko kaj spremenilo v zvezi s tem, kar so podpisali. Armenija. Če bi podpisali ta sporozum brez gospodarskega dela, me zanima, ali bi zadeve lahko z pomočjo ustavnih reform tako spremenili, da bi nekoč bili tako daleč, da bi lahko našli rešitev z Azerbajdžanom. Morda bi jih lahko politično dovolj okrepili, da bi se bolj obrnili k Evropi tudi na gospodarskem področju. Hvala. Hvala, gospod Galar. Gospod Jurek, EKR, tri minute, izvolite. Hvala lepo, gospod predsednik. Evropska unija podpira miroljubno rešitev konflikta v Gorskem Karabahu. Ampak zaenkrat imamo samo slabo premirje, nimamo pa mehanizma, ki bi nam omogočal spremljanje izvajanja sporazuma v zvezi s tem premirjem. Skupina iz Minska je že večkrat pozvala k temu, da bi oblikovali tak mehanizem. Ne glede na to, kako skupina deluje, obstaja konkreten predlog, ki bi nam lahko omogočil, da se izognemo tragičnim situacijam, kot je bila tista prejšnji teden. Armenija meni, da je šlo za provokacijo. Orožje za izstreljevanje rakete je bilo postavljeno v bližino njihovega ozemlja in preprečiti moramo takšne konfrontacije. Konkretni predlog Evropske unije bi lahko bil, da pozovemo visoko predstavnico, da pozove strani v tem konfliktu, da sprejmejo ta spremljevalni mehanizem iz eh, skupine iz Minska. Tudi kar zadeva sporozume z obema državama, mislim, da bi morali vključiti ta preizkus dobre volje, da torej sprejmejo ta predlog, ki sem ga pravkar omenil. Mislim, da bi ta pobuda bila lahko dobra rešitev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Vajgl, Alde, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Paradoks je, da govorimo o novih sporozumih v zvezi z dvema sosednjima državama, ki sta si tako različni. Mislim, da ima komisija dober pristop in izkušnje iz preteklosti so nas naučile, da moramo upoštevati njihove specifike, specifične značilnosti in karakter, prav tako pa je treba seveda upoštevati naše interese, interese Evropske unije v tej regiji. Izpostavil bi le naslednje. Ko govorimo o naših interesih, naš interes je, da bi imeli v tej regiji mir in stabilnost. To je regija, ki je sosednja nam. Azerbajdžan je država, ki je stisnjena med dve veliki sosedi in ti dve sosedi imata velike strateške interese. Gre za Iran na jugu in Rusijo na severu. Armenija je sprejela svojo odločitev, samo enega prijatelja imajo. Spomnim se deklaracijo predsednika Armenije, ko je rekel, da prisotnost ruskih vojaških sil na njihovem ozemlju predstavlja največje jamstvo za varnost. Dejstvo je, da se zdaj pogajamo o dveh sporazumih in to je pozitiven korak. Mislim, da to lahko pomaga izboljšati odnose na tem področju. Mislim, da bi to lahko izboljšalo tudi razmere na področju demokracije, pravne države in človekovih pravic. Tudi svoboda medijev je zelo pomembna komentarji govornikov v zvezi s tem so bili zelo dobri in mislim, da bi morali to upoštevati. Ampak dobro, še nekaj moram povedati. Ne vidim možnosti, da bi imeli stabilne odnose, če ne bomo bolj učinkovito rešili problema Gorskega Karabaha. Strenjam se za skepso kolegic in kolegov v zvezi za skupino iz Minska. Mislim, da bi morali imeti bolj aktivno vlogo mi kot Evropska unija v skupini iz Minska. Pred leti smo nekako pustili prazen ta sedež, to je bil sedež Evropske unije v skupini iz Minska in ta sedež smo dali Franciji. Mislim, da to ne bo pomagalo pri tem, da bi Evropska unija imela bolj aktivno vlogo glede reševanja tega problema. In še nekaj, mislim, da ne smemo pozabiti, da je edina rešitev za te probleme v okviru mednarodnega prava. Mednarodno pravo v podobnih primerjih priznava državo, ki okupira in državo, ki je okupirana. To je treba jasno povedati obema stranema v tem konfliktu. Morda bi ta pogajanja lahko bila možnost tudi za nas, da poskusimo obema stranema razložiti, da je potrebna več empatije za to, da bi imeli dobro soseščino vsa ta državna propaganda ne, ne deluje v zvezi s tem. Hvala. Hvala, Ivo Vajgl, zdaj pa gospod Buhner. Hvala lepa. Dve kratke vprašanje imam. Prvo vprašanje. Azerbajdžan ni član Svetovne trgovinske organizacije. Kdaj pričakujete, da se bo to zgodilo ali se že izvajajo pogajanja. V tem primeru bi lahko sporozum razširili tudi na trgovino. Drugo vprašanje Armenija. Dejali ste, da je bilo sprejeto, da se omejijo sporozumi, kar zadeva gospodarstvo, zato ker je Armenija pristopila Evroazijski uniji. Ampak kako je čisto konkretno? Spomnite se, da smo imeli podobne težave že prej z drugimi državami, zato bi mi bilo všeč, če bi nam posredovali nekaj podrobnosti v zvezi s tem. Hvala. Hvala, gospod Avštrevičuš, je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste organizirali te javne predstavitve in da ste povabili nevladne organizacije iz Armenije in Azerbajdžana. Pa hvala tudi za to, da je veleposlanik Šubr tukaj. Mislim, da smo res dobili celovite informacije o trenutnem stanju. Gre za zamrznjen konflikt. Eh, tega sicer ni povzročila Evropska unija. To je povzročila država bolj severneje kajti želeli so si imeti vpliv nad vsemi državami v Južnem Kaukazu in lažje je ohraniti nadzor, če ohraniš oblast nad določenimi državami. Niti okupirana država, niti država, ki okupira, ne sme imeti pravice, da ne spoštuje človekovih pravic. Enako kritični bi morali biti z vsemi državami, ne glede na to, ali gre za Armenijo ali za Azerbajdžan. Gospod Muhtarli je bil ugrabljen in takrat smo poslali jasno sporočilo Azerbajdžanu, dejali smo, ne počnite tega, to je napaka. Eda, enako velja za Armenijo. Ko berem poročila, iz eh, regije Anhaldi. Oprostite, ampak tam je veliko žrtev strani Azericev, ampak tudi Azerbajdžanci poročajo o tem, da so napadli armenijske vojaške enote v bližini. Vendar to ni rešitev, to je samo poglabljanje konflikta. Moje vprašanje za nevladne organizacije. Kako obravnavate dialog na področju človekovih pravic, ki ga ima Evropska unija za tema državama? Ali vidite kak napredek na tem področju? In drugič, kako bi ocenili stike med nevladnimi organizacijami? obeh držav. Če najvišji krogi oblasti ne govorijo med seboj tako, kot bi morali, ali bi lahko nevladne organizacije opravile to delo, da bi povezali ljudi, sicer na neki drugi ravni, pa vendar. Veleposlanik Šubel. Začeli smo pogovore z dvema državama, ena iz Evrazijske unije, druga pa iz skupnosti tako imenovanih neodvisnih držav. Začeli smo te pogovore in začeli smo torej pogovore delno z Eurazijsko unijo. Ne vem, kakšen je pravni red te tako imenovane unije. Poznam sicer pravni red naše unije, ampak zanima me, ali sta ta dva pravna reda združljiva. Kako bi se to lahko odvijalo v prihodnosti? Kakšne sklepe bi lahko potegnili iz tega? Hvala. Hvala, gospod Avštrvičius in na koncu še gospod Nart. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Armenija je zelo pomembna država. Ima pozitivno rast prebivalstva. Ampak eh, kljub temu, da ima pozitivno eh, rodnost, eh, še vedno v Armeniji prebivalstvo upada, kajti mladi izobraženi armenci zapuščajo državo. In druga realnost pa je ta, da gospodarstvo propada. Ko govorimo o političnih reformah, eh, strukturnih eh, reformah, eh, to nima veliko smisla, v državi, kjer celotna eh, struktura ostaja v rokah eh, oligarhov, ki eh, imajo v rokah vse in superstruktura temeli na strukturi, na socialni realnosti. Če se ne bomo lotili tega gnilega oligarhnega sistema v Armeniji, ne bomo ničesar dosegli v tej državi. Kakšno upanje imamo lahko? In na to govorimo o konfliktu v Gorskem Karabahu. To je zelo navarna pandorina skrinjica. Tu uh, smo mešali na zelo nevaren način uh, načelo iz Helsinkov, se pravi ozemeljske integritete, po drugi strani pa eh, sporazum iz Minska daje besedo prebivalcev eh, Gorskega Karabaha eh, in utelešajo načelo samozmogojitve. Ko je Azerbajdžan razglasil neodvisnost, se tudi Južna Osetija ni želela vključiti v Gruzijo, tako kot se Gorski Karabah ni želel eh, izglasiti. To pomeni, da na ta način lahko to isto načelo uporabljamo tudi drugot. In to je Pandorina skrinica, ki je zelo nevarna, to se lahko uh, Eh, na to prenese tudi v druge države in tudi na Krim. In eh, prosim, da odprete oči pred eh, to nevarnostjo, ki jo takšne analogije predstavljajo. Thank you, Mr. Nard. Hvala, gospod Nard. Predlagam, da sklenemo to točko kmalo po pol peti, zato ker bomo potem slišali novega vodjo delegacije za odnose z Izraelom, to pomeni, da imate približno pet minut vsak. Bodo začele dame, gospa Alijeva, pet minut, odgovorite na nekaj vprašanj, potem gospa Minezjan in gospod Šubel na koncu. Pet minut torej. Hvala lepa. Mislim, da Evropska unija res ne sodeluje dovolj v zvezi s tem sporom na področju Gorskega Karabaha. To vprašanje je pomembno in mislim, da bi morali biti bolj aktivno vključeni, zato ker to vprašanje pomaga Rusiji, da ostanejo prisotni v tej regiji. Ne samo, kar zadeva trdno moč, gre za obroževalno dirko, tega ni mogoče ustaviti, zato ker vojaške sile nismo delegitimizirali v procesu iz Minska. Obe strani torej menita, da bosta imeli več pogajalske moči, če bosta krepili svoje vojaške zmogljivosti. To smo potisnili torej na stran to ni osnova za pogajanja v okviru procesa iz Minska in to je žalostno in to je v bistvu razlog, zakaj se proces in konflikt nadaljujeta in zakaj zadeva ni dosegla zadovoljivega konca. Evropska unija bi tukaj lahko veliko prispevala, lahko bi postali bolj aktivni, lahko bi zagotovili normativne usmeritve za obe strani. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje civilna družba komunicira na obeh straneh in to že od samega začetka. Zelo pomembno je, da veste, da so tudi v Armeniji ljudje, ki se ozirajo v prihodnost. Če obema državama pokažemo prihodnost in v prihodnosti bo treba pač so obstajati in pot do tega je integracija, kajti obe družbi si želita integracijo v Evropsko unijo. Ne govorimo zdaj o establishmentu, govorimo o družbi. Mislim, da je mogoče problem rešiti, ampak to je seveda odvisno od političnih razmer v obeh državah. Varnost in politične vprašanja ter demokracija so tesno povezani med seboj. Več kot je vpliva Rusije manj bo Evropska unija možnost, imela možnosti za to, da bi zagotovila mir v tej regiji. In tukaj gre seveda za odpornost Evropske unije same. Hvala, hvala gospa Alijeva, zdaj pa gospa Minazjan. Hvala, hvala za vprašanja in komentarje. Lepo je, da izpostavljamo človekove pravice in demokratizacijo. To zagovarjamo že od samega začetka. To je zelo pomembno in povedati je treba, da je to v interesu obeh držav. Zdaj lahko govorim bolj za Armenijo, ampak seveda to velja tudi za Evropsko unijo, kajti to je edino jamstvo za odgovornost in odgovorne partnerje. Tukaj bom začela. Še predtem pa moram povedati, da nisem strokovnjakinja za geopolitiko, zato bom komentirala le naslednje. Spremljanje premirja je zelo pomembno in dobrodošlo. To se zaenkrat ne izvaja. Gre za veliko oviro ne samo mm, za napredek v teh državah, ne samo za mirno življenje v Armeniji in Azerbajdžanu, ampak tudi gre za oviro za napredek na področju socialnega in demokratičnega razvoja v obeh državah, kajti obe državi sta v bistvu talki tega spora. Vladi jih držita v kotu, vse skupaj pa seveda obvladuje Rusija. Rusija oborožuje obe strani skoraj do enake mere. Če sem pravilno razumela, smo slišali vprašanje, kolikšne so možnosti za to, da bi sklenili sporazum. Nimam kristalne krogle, vendar prepričana sem naslednje. Če želimo preprečiti korake nazaj, moramo natančno spremljati, kako državi napredujeta. Državi morata izvesti reforme in reforme so ključnega pomena. V gospodarskem smislu, v smislu upravljanja, v smislu človekovih pravic in tudi seveda v smislu dejanskega izvajanja. In k temu sem vas želela pozvati. To je edino jamstvo, da ugotovimo, kakšna je volja, če se bo režim pripravljen reformirati, omenjate oligarhe, če bodo pripravljeni torej prirezati krila oligarhom in če bodo izvedene ustrezne reforme, potem lahko imamo nekaj upanja. To bi pomenilo, da politična volja obstaja in potem bi obstajala tudi možnost za razvoj in za omejevanje korupcije v tej državi. To ovira državo ne samo socialno in gospodarsko, ampak tudi z vidika varnosti, kajti s tem spodkopava varnost države same seveda. Zato upam, da boste prednost dajali dobremu upravljanju in človekovim pravicam v zvezi s tem. Slišali smo izjavo, da ima Armenija samo enega prijatelja. Povedati vam moram, da to ne drži v celoti. Armenija ni samo vodja države, gre tudi za družbo. Armenija se še vedno ozira k Evropski uniji, ozira se k Evropski uniji kot entiteti, ki jim lahko zagotovi glas. In to so ljudje, ki dajo prednost Evropski uniji. Mislim, da ta volja še vedno obstaja. Dialog na področju človekovih pravic, kako bi to lahko obravnavali. Ni kaj veliko pozitivnega zapovedati v tezi s tem, da bi dialog na področju človekovih pravic karkoli dosegal. Ampak s tem ne želim povedati, da dialog ni učinkovit. Dejansko vem, da lahko prispevamo k dialogu na področju človekovih pravic. Veliko smo dosegli, govori se o nediskriminaciji, o nasilju doma, o spoštovanju volilnega zakonika, o pravici do tega, da človeka ne mučijo in tako naprej. Mislim, da smo torej storili veliko in eh, sama bi podprla prizadevanja, da bi zahtevali več na tem področju. Ne gre za to, da bi usiljevali karkoli. Evropska unija si v diplomatskem jeziku ne upa ali ne želi usiljevati česarkoli. Pa ne gre za usiljevanje, gre za to, da se držimo besede. Zahtevati je treba odgovornost in treba je zahtevati, da se tudi druga stran drži dogovora. In s tem bomo oblikovali politično voljo in možnosti, da se doseže napredek. Ne gre za usiljevanje, gre za to, da se pač spoštuje dogovor. Civilna družba, kakšen je potencial, za civilno družbo, da stori to, česar vlade ne morete storiti. Z vsem spoštovanjem tukaj nimam posebej velikih upov v tem trenutku in že kar nekaj časa. Moram povedati, da ne gre za neuspeh civilne družbe, gre za to, da so politične razmere pač takšne, kot so. Še posebej v Azerbajdžanu oni in režim ne marajo civilne družbe, ne želijo, da bi civilna družba sodelovala v dialogu. Poskušamo združiti civilno družbo, že celo desetletje si prizadevamo za to in vem, da civilna družba aktivno sodeluje v zvezi s številnimi vprašanji. Gre za spremljanje, gre za spremljanje političnega diskurza in tako naprej. Zdaj je to vedno manj pozitivno, zmanjšuje se politični prostor v teh dveh državah. Po štiridnevni vojni lani je zadeva še slabša, ampak brez tega, da bi potekal aktivni konflikt, je zmogljivost civilne družbe v Azerbajdžanu zelo omejena. Kar zadeva oligarhe, nekaj zahtev obstaja v tej smeri, tudi boj proti korupciji v narekovajih se nadaljuje. Evropska unija to podpira. in tudi američani to podpirajo, tudi v materialnem smislu, z strokovnim znanjem in z viri. Zelo pomembno je, da se ta boj nadaljuje, ne sme se spoštovati in tolerirati kršenja tega dogovora. Sicer bomo ujeti v večni boj, ne bomo pa seveda prebili tega gordijskega vozla. Hvala. Hvala in še gospod Šubel. Najlepša hvala, hvala tudi za vse vprašanje. Bom poskušal biti čim krajši. Gospod Tenok, zadnji dogodki so seveda pokazali zadnje eskalacije, predvsem, da ni vojaške rešitve za ta konflikt, obstaja samo mirna rešitev in to je najpomembnejše, česar se moramo zavedati. Kakršnekoli vojaške dejavnosti lahko vodijo samo v slepo ulico, ne pa v rešitev problema. Kar zadeva vključevanje Evropske unije, Novi sporozumi nam bodo dali več možnosti, ker bodo precej bolj daljnosežni, tudi kar eh, zadeva sodelovanje z državama, tudi na področju pravne države, človekovih pravic in tudi v kon kontekstu konfliktov je seveda to zelo pomembno. Imamo posebnega poslanca za Južni Kaukaz, gospod Zalbe je bil v zadnjih letih zelo dejaven konec avgusta bo zaključil mandat in dobil bo naslednika, ki ga bomo izbrali in to je seveda naša prva povezava s skupino iz Minska. Eh, tesno sodeluje s to skupino zlasti s francoskim kolegom, gospodom Dezomom. In rezultati skupine iz Minske morda niso bili tako zavedanja vredni, kot bi morda kdo želel, zlasti v smeri reševanja Eh, konflikta, ampak vendarle jim je uspelo z, v skupini iz Minska prepečiti najhujše, torej nadaljne eskalacije. Tako da je morda potrebno videti tudi to kot svoj vrsten dosežek. Pri, že samo to, da niso prispevali k težavam, je veliko, ne pa dovolj. Gospod Galer, kar zadeva Armenijo, imamo vtis, da ko smo se pogajali o pridružitvenem sporazumu z Armenijo do leta 2013, da je Armenija res bila posamega žirana. Pravzaprav je Armenija bila tista, s katero smo najhitreje izpogajali sporazum, hitreje kot z Gruzijo in z Moldavijo, na primer. Uh, na koncu potem seveda ni sledil podpis eh, oziroma sklenitev sporozuma, kar je škoda, ampak eh, ne bi špekuliral razlogih za to. Novi sporazum eh, po obdobju za razmisle, ko je Armenija morala preveriti, kaj je sploh sposobna še podpisati, imamo še vedno občutek, da je Armenija zelo motivirana, da bi tudi novi sporazum dobro deloval in da se res trudijo. Tako da vsekakor imamo določeno vzvodje in e, imamo tudi zelo dober primer, kaj ti podpora Evropske unije je zelo e, koristila, pod, v obliki podpore elektronskemu glasovanju pri zadnjih volitvah. To je bil, na primer, dober primer tega, kako lahko podpora Evropske unije ima pozitiven učinek. Seveda pa tudi pri volitvah ni bilo vse brezhibno, to smo jasno povedali v svoji izjavi. Šlo pa je vendarle za korak naprej na splošno gledano. Z novim sporozumom bomo torej imeli še več možnosti, da tesneje sodelujemo z armensko stranjo. Enako velja tudi za Azerbajdžan, seveda. Gospod Vajgal, lahko se zgolj strinjam, edina rešitev je taka, ki temelji na mednarodnem pravu, to je jasno. Gospod Buhner je spraševal v zvezi s članstvom Azerbajdžana v STO, to utegne biti nekoliko daljši proces nekaj časa je sicer tekel, ampak Azerbajdžan ni bil ravno angažiran v teh pogajanjih za STO. Zdaj se zdi, da je več zanimanja, eh, prihaja do diverzifikacije gospodarstva in Evropska unija je seveda pripravljena pomagati, ampak eh, občutek imam, da je stvar še v povojih in da bo kar nekaj čas trajalo, preden bo članstvo dejansko možno, kajti potrebni so tudi dvostranski sporazumi s tistimi člani, ki to želijo in tudi tu tegne terjati še nekaj časa. Tako da mislim, da je prav, da nadaljujemo s svojim sporozumom, ki tudi ima trgovinski element, eh, žal pa ta ne more biti tako ambiciozen, kot bi ga sicer lahko imel. Kar zadeva Eurazijsko unijo, gospod Astrevičus je spraševal v zvezi s tem no, ne sodelujemo v uradnem dialogu z Evrazijsko unijo, tako da ne vemo prav veliko o njenem delovanju. Ampak, če se pogovarjate s posameznimi državami članicami eh, Evrazijske unije, dobite določene zamisli, ampak nimamo pa neke uradne povezave in tudi po tej plati Evrazijska unija ni vplivala na naš porazum. Tako da tudi Armenija. Eh, ni po tej plati odločala o tem, kaj se je pripravljena sprijeti. Jasno je, da nobeno članstvo ne more eh, pretehtati nad tem, kar smo mi sprejeli v svojem sporazumu. To, kar je v našem sporazumu, ne more biti pod vplivom članstva v kakem drugem klubu, če se tako izrazim. Potem španski poslanec je spraševal v zvezi z Armenijo, to, da oligarhi nadzorujejo državo, ni nič novega in nič ni specifičnega za Armenijo. To je široko prisotno v postsovjetskem prostoru in z ustrezno pravno državo, z novimi sporazumi eh, upamo, da se bo ta vpliv oligarhov zmanjšal. Boj proti korupciji pa je seveda nujen predpogoj za kakršenkoli napredek v tem smislu na tem področju sodelujemo z Armenijo, pa tudi z vsemi drugimi državami vzhodnega partnerstva. In kar zadeva Gorski Karabah, vsi konflikti v tej regiji so izredno nevarni in zelo težko jih bo rešiti. Eh, nekateri pravijo, da bi bilo predneste najbolj enostavno, ampak eh, očitno ne. Kar zadeva Gorski Karabah, vsi pravijo, da je to zelo komplicirano vsi konflikti so zelo nevarni in tudi zavirajo napredek. Če vidite, kakšen eh, ekonomski potencial imata ima tako Armenija kot Azerbajdžan ali kakšnega bi ga lahko imela brez teh sporov, um, vidite, kaj se bi bilo tu možno. Uh, in s tem bom tudi zaključil. Najlepša hvala. Hvala lepa našim gostom, obema gostjama ter gospodu Šubendu za to, da so bili z nami, da so odgovarjali na naša vprašanja. Preden gremo na naslednjo točko, pa še nekaj besed v luči zadnjih dogodkov v Gorskem Karabahu. Glede na to, da imamo določene kolege, ki so zelo dejavni in ki se ukvarjajo z Azerbajdžanom in Armenijo, eh, in da so ti kolegi podali v zadnjih dneh zelo različne izjave za tisk, ne pa zgolj opomnim, da gospod Karim kot predsednik parlamentarnega odbora za sodelovanje in gospa Harms kot eh, predsednica delegacije za Euronest in sam kot predsednik odbora AFED smo podali naslednjo skupno izjavo 6. julija, ki predstavlja uradno stališče Evropskega parlamenta. Citiram, Evropski parlament je izredno zaskrbljen zaradi ponovnega nasilja v začetku tedna med Armenijo in Azerbajdžan. Zopet je prišlo do smrti civilistov v regiji Fizuri. Eh, izražamo sožalje žrtvam eh, žrtov, eh, torej svojcem žrtov. Prepričani smo, da spor v Gorskem Karabahu nima vojaške rešitve, potrebna je politična rešitev skladna z mednarodnim pravom. To je edini način, kako ustaviti izgubo življenj civilistov na obeh straneh. Uh, Eh, pri, podpiramo prizadevanje skupine iz Minska in posredovanje. Če naj bi to posredovanje eh, uspelo, morata obe državi pristopiti k pogajanjem v dobri veri. To je uradno stališče in seveda povabimo vse kolege in kolegice, da sledijo temu uradnemu stališču. Najlepša hvala. Eh, Zdaj pa sledi naslednja točka, to je šesta točka dnevnega reda. Vse naj vas opomnim, da bo ta točka potekala za zaprtimi vrati. Torej samo pooblaščeni poslanci in poslanke, zaposleni skupine uh, so lahko prisotni. Uh,